Dobrodošli. Come to Libe meeting on the... Dobrodošli na tem sestanku Libe 1. aprila in vem, da se običajno na 1. aprila v mnogih državah šalijo, ampak ta sestanek je resna zadeva, zato upam, da boste ostali in poslušali. Najprej moram eh, predlagati nekaj sprememb na osnutek dnevnega reda Imeli bomo novo točko 5a, to je glasovanje o točki 2.1 zapisnika koordinatorja sestanka za dne 21. marca v skladu s členom 205. Ta se nanaša na osnutek sporazuma med Dansko in Eurojust in sicer bomo glasovali danes ob 17.15. Če bi zavrnili odločitev eh, koordinatorjev, bi potem eh, ta, eh, ta osnutek sporazuma lahko predstavili jutri o 15. Potem točka 6 na, o začasnem dogovoru, ki je rezultat medinstitucionalnih pogajanj o eh, evropskih mejnih in pomorskih stražah bo jutri ob 14.45, potem točka 14 v zvezi z diseminacijo terorističnih sebin na Eh, spletu. Eh, ta točka bo predstavljena na 8. april, če nihče nima nič proti tem spremembam, potem tako spremenjeni dnevni red tudi sprejemamo. Dobro je. Moramo sprejeti tudi nekaj sesta, eh, pardon, zapisnikov sestankov in sicer z, z, z junija 2018, januar 2018, februar 2018 in če nihče nima nobene pripombe na te zapisnike, so te zapisniki tudi sprejeti. Prosim vas tudi, eh, da prisluhnete jezikovnemu režimu. Danes je tolmačenje zagotovljeno v in iz vseh jezikov, razen danščine, hrvačine, malteščine in galščine oziroma irščine potem potrdilo priporočil koordinatorjev, njihov zapisnik z dne 21. marca je že bil najavljen in kot je bilo rečeno, je ta zapisnik predložen odboru v potrditev pod točko eh, ena. In to moramo narediti danes. Sprašujem odbor, ali potrjujete priporočila koordinatorjev izgleda, da ja, torej temu je tako. To pomeni, da lahko eh, nadaljujemo. Govoriti moramo o delegiranih in izvedbenih aktov. 25. marca je Evropski parlament sprejel osnutek eh, izvedbenega skleta Komisije o financiranju okrepov unije v okviru notra, eh, eh, sklada za notranjo varnost ki se nanaša tudi na meje in vize in sprejem delovnega programa za 2019. Osnovni Akt je uredba številka 515-2014 Evropskega parlamenta in sveta, ki kot del eh, sklada za notranjo varnost uvaja instrument za finančno podporo za zunanje meje in za eh, vizume. Eh, gre za Eh, spremembo oziroma odpoved eh, sklepa številka 574-2070. Sprejem tega izvedbenega akta je bil sporočen na od, eh, odboru Libe vsem članom in sicer 29. marca 2019. Prav tako smo določili roke za ogovore. Če je kdo proti čemu oziroma če ima kdo kakšen govor, prosim, da Eh, svoje ogovore predloži sekretarijatu Libe pred 18. aprilom 2019. 25. marca je parlament sprejel tudi izvedbeni akt komisije o financiranju in ukrepih unije v okviru sklada za azil, migracije in integracije in pa eh, sprejem eh, delovnega programa za leto 2019. Osnovni akt je uredba številka 516-2014 Evropskega parlamenta in sveta, ki vzpostavlja sklad za azil, migracije in integracije. Eh, sprejem tega izvedbenega akta je bil sporočen vsem članom odbora Libe eh, preko novičnika Libe Dija 29. marca 2019 in eh, notranji rok za ugovore je bil tudi določen. Če ima kdo kakšen ugovor, ga mora sporočiti sekretarjatu pred 8. oktober aprilu 2019 do podne. Elektronsko glasovanje, upam, da imate vsi s seboj svoje glasovalne kartice, kajti eh, danes ob 17.15 in jutri ob 14.45 bomo glasovali. Sedaj prihajamo k prvi vsebinski točki našega dnevnega reda. To je predstavitev gospe eh, Langbach, ki je direktorica za enakost eh, spolov in eh, druga govornica je Katrin Debol, izvršna direktorica Evropola. Eh, obe gostje lepo pozdravljam gre za točko, ki govori o sodelovanju ag eh, agencij PNS. In kot veste, so agencije vzpostavile mrežo z namenom izboljšati bilateralno in multilateralno sodelovanje na področju skupnih interesov. Letno poročilo iz leta 2019 eh, o dejavnosti teh mrež je bilo sporočeno oziroma predstavljeno februarja. To uh, uh, poročilo je vključeno tudi v dokumente za današnji sestanek. Gospa Langbak bo v tem okviru predstavila pregled eh, glavnih dosežkov prejšnjega leta in čez nekaj časa bom dala potem besedo eh, trenutni eh, predsedujoči te mreže, to je gospa Debol, ona bo govorila o prioritetah za leto 2019. Ker je gospa Langbak danes prisotna, smo povabili tudi člane odbora in zato dajem besedo najprej gospe Langbek. Eh, obžalujem, da ni prisotnih več članov, ampak veliko jih je še na poti. Gospa Langbak, imate besedo. Najlepša hvala, dober dan vsem skupaj, spoštovani člani odbora Libe in člani in članice odbora FAM. Danes dopolne sem razmišljala o tem. To je zame zelo redka priložnost, Imamo namreč dve ženski, ki sta edini dir, eh, direktorici eh, eh agenciji eh, PNZ. Obe sva danes tukaj in to je znak, da se stvari spreminjajo. Pred približno enim letom smo imeli Eh, zadnji tak sestanek. In takrat sem obljubila, da bo na področju dela agencije PNZ nekaj novega in to zaradi mandata, ki ga imamo sedaj in zaradi tega, ker se trudimo, da med te številke dodamo tudi človeški obraz. Mejni nadzor, eh, enakost in tako naprej, to so zelo tehnične stvari. Mislim, da me je uspelo, da unesti to človeško dimenzijo. In v prilogi tri vidite tudi, eh, da eh, vsebuje posebno por, poročilo o enakosti spolov. Sedaj nekaj besed o tem, kako brati ta dokument. V prvi prilogi so navedene vse dejavnosti agencij PNZ in to dokaj podrobno. Potem pa so predstavljene tudi splošne eh, glavne dejavnosti teh agencij. Potem, če si pogledate naprej, eh, s čim smo se ukvarjali lani, kot vedno, smo imeli posebne teme, eh, posebne podarke, specifična vprašanja, ki smo jih obravnavali, pa tudi eh, horizontalno usmerjeno delo. Eh, Želeli smo okrepiti tehnične in eh, operativne dejavnosti. Poskušali smo dodati tudi poseben element vprašanju varnosti in migraciji. Tu se postavljajo vprašanja, kakšni so naslednji izzivi, kakšna eh, naj bo migracijska strategija, kaj narediti za varnost. To vse najdete v poročilu. EIGE, to se pravi naš center, je poskušal eh, prispevati k večji prepoznavnosti enakosti spolov eh, moških in žensk na področju varnosti. Želeli smo tudi pokazati, da so ženske in moški prizadeti na različne načine. In začeli smo s tem. Videli bomo, kaj bo v prihodne. To je bil namreč prvi poskus. Če človek ne poskusi, ne ve, kaj uh, je zgrešil. Potem krepitev uh, izmenjave informacij. Poskušali smo ugotoviti, kako pravočasno uh, identificirati trende na podlagi informacij. Agencije morajo tudi ustrezno koristiti te informacije, kajti eh, včasih ima pravočasno sprejeto krep trojni učinek. Izmenjava informacij je bila zelo pomemben del našega dela. Pogovarjali smo se celo s tretjimi državami o tem, eh, Sedaj se vračam seveda na naše področje, ki mi je najbolj znano, recimo pohabljanje, spolno pohabljanje deklic. Če eh, ustrezno o tem informirate mejne policiste in druge, ki delajo v begunskih centrih, recimo, lahko s tem spremenite življenje deklic, ki bi sicer, bila bolj, eh, ki bi sicer bile bolj izpostavljene tveganju spolne pohabljanje ga pohabljanja. Potem prilagojeno usposabljanje, to običajno koordinira CEPA, ampak običajno se vključi dosti več e agencij, zato da skupaj ugotovimo, kako se e, odzvati na čisto specifična vprašanja, ki se pojavljajo. Potem e, imamo vidike povezane z enakostjo spolov kaj smo naredili. Vem, da so ljudje običajno skeptični in ne govorijo radi o tem, da bi bilo treba vprašanja o enakosti med spoloma vključiti vsa področja. Ena od stvari, s katero smo začeli, je naslednja. Ti naši napori so bili dobro sprejeti na strani agencije in sicer trdimo naslednje, če ne poznate razkorakov, če ne poznate trendov, eh, potem ne veste, s čim se morate ukvarjati, kaj je bolj učinkovito in tako naprej. Zato so potrebne vsaj uh, statistični podatki razdeljeni po spolih. In zato smo začeli najprej delati z ljudmi, ki so uh, aktivni na terenu, se pravi z operativci. Prvo eh, smo skušali pojasniti pojme, kaj so to statistični podatki, eh, statistični podatki eh, razdeljeni glede na spol in tako naprej. In večina naših ljudi sedaj vidi vrednost vsega tega. Če vam želimo recimo poročati o tem, kaj se je dogajalo in kako Eh, dejavnosti Evropske unije vplivajo na dečke in deklice, moramo vedeti, koliko je dečkov in koliko je deklic. S zbiranjem teh statističnih podatkov bomo nadaljevali, kajte to je tudi delo, ki ga delamo za celo EU, za eh, podatkovno bazo eh, Evropske unije. Če bomo te podatke imeli, jih lahko analizirali in na tej podlagi odgotovimo, kaj je treba spremeniti potem poročilo v tretji prilogi. O tem smo se dogovorili eh, in razpravljali tudi z agencijami. Odločili smo se za eno samo področje. To je tisto področje, kjer je eh, veliko potencijala za razvoj dela, za, eh, za prostovoljno delo in to naprej. Govorimo o digitalizaciji. Skušali smo ugotoviti, kako digitalizacija vpliva na ženske in moške, kakšne so razlike, kakšni so potencijali. In sedaj zelo dobro vemo, kaj moramo ciljati, tako da bi lahko evropska sredstva dosti bolj učinkovito in ciljano uporabili. To si že nekaj časa želimo. Potem to poročilo vsebuje več eh, področji trgovina z ljudmi, eh, kibernetski kriminal, vključenost v politiko. Eh, v našem poročilu je mogoče videti, kakšne so razlike med vplivi digitalizacije dečke in eh, deklice. Vidimo, da so te razlike velike in v, trenutku so, v tem trenutku so deklice v slabšem položaju. Zato smo predlagali več dejavnosti, ki bi nacionalnim in evropskim eh, institucijam pomagale, da se odzovejo na ustrezen način, zato da bi to delo postalo koristno za dečke in deklice. Veliko se govori zadnje čase o spolnem nadlegovanju in eh, veliko smo sodelovali z agencijami PNZ, čeprav smo sodelovali tudi z drugimi in skušali smo stvari posta, postaviti na tak način, da bi v čim bolj zgodnji fazi preprečevali spolno eh, nadlegovanje. Imamo tudi izjavo o ničelni eh, toleranci. Vsi direktori, razen dveh, so eh, to podpisali. Z eh, direktori PNZ agenciji smo veliko razpravljali, imeli smo tudi seminar in eh, Zelo zanimivo je bilo opazovati, kako na vrhu sprejemajo eh, to delo. Če nekdo o tem sam govori, potem nima nobenega eh, smisla imeti svetovalce. Potem smo eh, imeli tudi delavnico za eh, Eh, srednje, srednje vodilne pripada za. Sedaj pripravljamo tudi material, tega bodo lahko uporabljale agencije. Upamo, da bo ta material lahko uporabljal tudi Evropski parlament. Sedaj vas prosim, da eh, zamenjate diapozitiv. Česa smo se naučili? Ena glavnih ugotovitev je bila dosežena novembra na sestanku direktorjev in sicer odbor Libe, to verjetno že ve, pa to vedo vsi. Delež proračuna se je zelo povečal za agencije PNZ, tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. Žal pa vse agencije nimajo koristi od tega, kaj to pomeni. Agencije, ki imajo nove naloge, so dobile tudi dodatna sredstva. To je čisto logično in naravno. Ampak nekatere agencije so torej eh, dobile več in so zahtevali več, po drugi strani pa so nekatere agencije dobile manj. Eh, denarja. Zato je pred nami izziv, kako si med sebojno pomagali. Potem tehnološki razvoj. Pojavljajo se nove stvari, ponavljajo se nova tehnološka orodja, ki jih je treba inštalirati, ki jih je treba tudi upravljati. Ampak eh, za agencije to včasih predstavlja problem. Potem je tu vprašanje tretjih držav razpravljali smo o tem, kako bi agencije lahko sodelovale. Včasih moramo delovati parlamentno. E, informacije lahko včasih izmenjujemo in potem oblikujemo skupne projekte. Včasih lahko na ta način naredimo ta dodatni korak, o katerem prej nismo razmišljali. Potem eh, sporočanje eh, dodane vrednosti. Z to mrežo agencij smo eh, Eh, razpravljali tudi o tem, kakšen vpliv ima ta razlika v mandatih. Evropskim državljanom, ne le Evropskemu parlamentu, ampak tudi državljanom moramo znati pokazati, kaj je dodana vrednost našega dela. No, to je več ali manj vse, kar sem hotela povedati, samo še en diapozitiv. To, kar smo dosegli eh, v toku lanskega leta in seveda bomo po tej poti nadaljevali. Ampak sama sem bila izredno zadovoljna s tem, da lahko sedaj lah, eh, začnemo razmišljati o ženskah in moških, o eh, deklicah in dečkih. Vedeti moramo, da so velike razlike med enimi in drugimi. In če bodo te razlike ostajale, nikoli ne bomo mogli doseči ciljev Evropske unije. Hvala lepa za ta pregled. V glavi imam že nekaj vprašanj, ampak najprej najlepša hvala za to predstavitev. Besedo dajem takoj gospe Debol za približno 10 minut. Thank you and thank you me the hvala lepa in najlepša hvala za to priložnost, da lahko govorim o eh, prioritetah, eh, ki jih eh, imamo v predsedstvu mreže agencij PNZ za leto 2019. To, eh, o čemer smo do sedaj govorili, ostaja prioriteta. Zelo sem zadovoljna, da smo danes skupaj, da tu sedijo ne le člani in članice odbora Libe, ampak tudi odbora FAM. Dogovorili smo se o glavnih eh, prioritetah. In sicer želimo skupen razmislek o strateški ravni vloge agencij in o sodelovanju med agencijami. Kakšna je vloga teh agencij na področju PNZ EU, kakšna je njihova vloga na področju varnosti? To priložnost izkoriščam za to, da vam, pred, da vam predstavimo ob koncu eh, našega predsedovanja eh, rezultate tega razmislekom da bi lahko uokvirili razprave v naši mreži, smo opredelili tiste teme, ki so v našem skupnem interesu. To je interoperabilnost informacijskih sistemov EU. Druga tema je vloga in položaj agencij v eh, varnostni areni EU, vključno z možnostjo skupnega predstavljanja vprašanj, ki so v skupnem interesu institucij, in pa tretja tema se nanaša na interakcije in možne sinergetične učinke med eh, agencijami PNZ in drugimi agencijami. Potem smo predvideli tudi nekaj ad hoc tem in sicer dobro upravljanje, razmišljali smo o tem, kaj izboljšati glede na pretekli način dela glede na to, eh, da se agencije ukvarjajo tudi z inovacijami, naj pove, da so inovacije ključni strateški cilj za Europol. Skupaj z drugimi agencijami želimo ugotoviti, kaj lahko razvijemo skupaj. Tretja tom, tema priložnosti in izzivi pri eh, uporabi eh, instrumentov financiranja in pa Eh, nepovratnih sredstev. In četrta, raznolikost in pa vključevanje. 23. novembra lani je bil eh, sestanek eh, sveta, ki je, predla, ki je predlagal te teme in na teh bomo delali potem. Predlagamo tri sestanke, tri delovne sestanke. Na tej diapozitivu vidite za katere sestanke gre. Eh, in 22. Eh, novembra imamo pa že sestanek z vodji eh, PNZ agencij. Poleg tega smo predvideli tudi nekaj strokovnih sestankov, organizira jih naš urad, približno šest tem bo predmet razprave na teh ekspertnih sestankih. Razpravljali bomo o IKT in o kibernetski varnosti, govorili bomo tudi o komunikacijah, zunanjih povezavah med eh, agencijami. Eh, govorili bomo o tem, kako ukrepiti sodelovanje, o raznolikosti in vključevanju in o usposabljanju. Veliko in pomembno vprašanje za nas je, kako se bolje razvijati in kako bolje sodelovati. Potem je eh, tu še tema varovanja podatkov, ki je izredno pomembno vprašanje za vse agencije. Podatki za te eh, ekspertne sestavljanje sestanke, pardon, eh, datumi za te ekspertne sestanke eh, so še vedno predmet razprave. Potem, eh, kakšni so pričakovani izidi? Iz nameravamo pripraviti strateški dokument, ki bi ga predstavili proti koncu leta 2019. Ta dokument želimo predstaviti skupaj z letnim poročilom Kozijo in naslednje leto tudi odboru Libe. S tem dokumentom želimo zakonodajalcem ponuditi pregled na eni strani pot, eh, trenutnih strateških eh, potreb agencij, po drugi strani pa jim želimo predstaviti možnosti eh, okrepljenega eh, sodelovanja med agencijami na ravni EU. Cilj je okrepiti politično razpravo o eh, politikah na področju PNZ, o operativnih perspektivah agencij. V naslednjih eh, nekaj letih se bo dogajalo veliko pomembnega, morali bomo opredeliti vlogo nekaterih agencij in morali bomo identificirati tudi nekatere pomembne izzive, o katerih je govorila že eh, Virginija. Eh, tu je večletni finančni ukvir, ki, ki ima zelo močen vpliv na delovanje agencij. Kot sem rekla, strategija pripravili bomo strateški dokument. S tem bomo eh, olajšali novemu parlamentu eh, razumeti delo agencij in olajšali bomo tudi sodelovanje s temi agencijami. Želimo, da je eh, podarek na mreži večji. Podarek bo tudi na dobrem sodelovanju. Želimo tudi pokazati, kakšna je dodana vrednost tega boljšega sodelovanja. Poleg tega pa nameravamo pripraviti tudi eh, priporočila. Želim se vam zahvaliti, vam eh, članom in članicam odbora Libe in vam. Prepričani smo, da so takšne razprave z vami izredno pomembne za Europol, zato se vam zahvaljujemo za vašo podporo. Zahvaljujemo se vam tudi za podporo, ki ste jo izkazali v pogajanjih za proračun. Eh, Evropski parlament ima veliko politične energije za spodbujanje in za podporo agencijam PNZ za uporabo sredstev, ki jih ima na razpolago. In otipljivi rezultati so že bili doseženi in mislim, da gremo končno in odločno po zelo dobri poti. Virginiji se želim zahvaliti za lansko letno predsedovanje mreži, zahvaljujem se ji tudi za odlično upravljeno delo. kot eh, predsednice eh, mreže agencij. Hvala lepa za vašo pozornost. Eh, Hvala tudi gospi Debor. Jaz sem na podlagi obeh uh, predstavitev razbrala, da se zauzemate za dvigovanje osveščenosti, da spodbujate določene ideje za to, da bi povečali prepoznavnost določenih tem, recimo, ko gre za teme enakosti spolov, pa tudi, ko gre za vprašanje medoperativnosti, ko gre za vprašanje varovanja podatkov, Europol in tako naprej. Uh, Mm, gre torej za teme, ki jih moramo poštevati, če želimo izbol, izboljšati sodelovanje med našimi agencijami. Eh, jaz imam vprašanje v zvezi z enakostjo spolov in digitalizacijo. Ko govorimo o digitalizaciji, še vedno obstaja, obstajajo tukaj velike razlike. Če začnemo pri starem stereotipu, deklice bi se morale igrati z eh, lutkami, eh, fantki pa z avtomobili. Takšni stereotipi še vedno obstajajo. Ali takšne ideje obstajajo tudi v digitalnem okolju oziroma ali se tukaj krepi enakost med spoloma oziroma ali se zaradi digitalizacije razlike še večajo? Kako vi gledate na to? Da, mi smo analizirali pojave pri mladih dekletih in dečkih in ugotovili smo, da je tisti, ki zna najbolje uporabljati digitalna orodja. Skratka, ugotovili smo, da tukaj praktično ni razlik med deklicami in dečki. Ko pa se začnejo odločati o tem, kaj bodo študirali, tukaj se pa potem uveljavijo stereotipi, ki ste jih omenili. Deklice bi morale študirati to in dečki ono. Um, dekleta izbirajo socialne, uh, torej družbene vede, uh, um, zato imajo poklice z nižjim profilom, dečki pa se odločajo za bolj inženirske študije. Samo sedem odstotkov uh, študentov na tehnoloških smerih je žensk, ostalo so moški. Do leta 2025 pa naj bi bilo 8 odstotkov uh, žensk, takšnih, da bi študirale vede na področju IKT. Moški torej ne bodo mogli sami opravljati vseh teh poklicev in Evropska unija ne bo ostala konkurenčna, če tukaj ne bomo spremenili teh trendov in če ne bomo uh, Eh, ženske prepričali v to, da se odločajo tudi za takšne študije. No, in ko se enkrat za to odločijo, pa naletijo na mm, spet druge probleme. Gre za diskriminacijo na osnovi spolov, gre za nadlegovanje. In zato se potem raje vrnejo v poklice, kot je poučevanje in tako naprej. Skratka, tukaj gre za eh, starše, za učitelje, za izobraževanje. Vse je treba izobražiti izobraziti v zvezi s tem. No, ko pa govorimo o spletu, torej čudi, če upoštevamo, da tukaj ni nacionalnih meja, da se lahko tam vsi mhm. svobodno izražajo, opažamo, da se dekleta soočajo z večjimi grožnjami. Um, njih se zasleduje, se jim grozi, uh, so žrtve kibernetskega nasilja, torej vsemu temu so ženske veliko bolj izpostavljene kot moški. Hvala, zdi se, da nas čaka še veliko dela. Tudi če smo že pred stotimi leti uveljavili volilno pravico za ženske, še vedno tukaj obstajajo velike razlike. Bi pa želela enako vprašanje postaviti tudi gospe Debor. Moram reči, da sem včasih presenečena eh, nad tem, ko razmišljam o tem, koliko agencij imamo v Evropski uniji. Imamo nekaj velikih agencij, ki jih vsi poznajo, imamo tudi nekaj manjših agencij. No, in ko skušamo izboljšati sodelovanje med temi agencijami, eh, se vam zdi, da tukaj obstajajo posebni izzivi za določen tip agencij, predvsem za tiste manjše agencije za njih so razmere morda še težje. Poleg svojega vsakodnevnega dela morajo sodelovati na seminarjih, eh, se udeleževati pobud za sodelovanje in tako naprej. Ali se vam zdi, da se manjše agencije soočajo z posebnimi izzivi? Hvala. Ko gre za agencije PNZ, je treba najprej natančno vedeti, kdo počne kaj na področju agende za varnost. Naše sodelovanje je dobro, razprave so odprte in odkrite. Odkrito lahko razpravljamo o tem, kakšne so naše glavne naloge, kaj lahko dosežemo skupaj in kakšni so viri, ki jih imamo na razpolago. Velike agencije bi morale seveda podpirati, podpirati mlade agencije, manjše agencije pri svojem delu. Če govorimo recimo o CEPOL, to je ustanova za usposabljanje policijskih sil v Evropski uniji, ta agencija seveda ne more svojega dela upravljati sama. Ko sem obiskala nacionalne agencije v državah članicah, so vse zahtevale sodelovanje z drugimi agencijami. CEPOL torej sodeluje z agencijo za obalno stražo, potem tudi EUPOL se deluje z CEPOLom in pa z nacionalnimi organi. Tudi z Virginijo zelo dobro sodelujemo, v naši agenciji se ukvarjamo z. Um, Se tudi ukvarjamo z vprašanjem enakosti uh, spolov, in uh, lahko se pri tem uh, opremo na študije agencije EIGE. Torej, uh, glede na to, kdo je pač večji strokovnjak za kakšno področje. Hvala, mislim, da so bile vaše predstavitev veliko pomoč, veliko dela nas še čaka, ampak zahvaljujem se vsem uh, za vaše delo. Gospa Lambah, želim vam uh, veliko uspeha pri nadaljem delu, približujete se drugemu in zadnjemu mandatu agencije AEG. Gospode Bor, vas pa bomo naslednje leto spet povabili v odbor Libe, zato da boste poročali o vašem delu. Hvala, da ste prišli in eh, veliko uspeha vam želim pri nadaljem delu.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 That means we can directly go to the... Kolegi, to pomeni, da se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. V dvorani poteka veliko razprav. Okay, colleagues, it was even mentioned in the last. Kolegi, pri zadnji točki smo omenili kozi, stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. No, danes bomo slišali predstavitev šestega poročila Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom o delu stalnega odbora za obdobje juli 2017 eh, do decembra 2018. Pozdravljam našega gosta, eh, z nami je Viktor Vili Aperotezi, je eh, predstavnik romunskega predsedstva in predseduje stalnemu odboru Kozi. Vi boste torej predstavili šesto poročilo. Poročilo predstavlja operativne aktivnosti na področju notranje varnosti, govori pa tudi o konsolidaciji osnovnih nalog stalnega odbora za operativno sodelovanje. Poročilo govori o napredku pri potrebnih sinergijah med uh, Europolom in pa ocenah ne, na, um, neposrednih tveganj. Gre torej tudi za povezave med uh, kosi in atlasom, med uh, carinskimi organi med, uh, in med drugimi institucijami na področju skupne uh, varnosti in obrambe. Gospod Aperetezi, imate besedo. Hvala lepa. Kozi je zelo dejaven, zato bom skušal podati kar se da strnjen povzetek našega dela m, mm, z seveda najpomembnejšimi informacijami. Lepo vse skupaj pozdravljam. V veliko veselje mi je, da va lahko poročam kot predsednik odbora Kozi. Poročal bom o delu stalnega odbora za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti. V današnji predstavitvi bi želel podati pregled eh, ključnih dogodkov, napredkov in pa konkretnih operativnih um, rezultatov, ki smo jih dosegli uh, od julija 2017 do decembra 2018. Eh, podrobne informacije so vam bila razdeljene v skladu z 71. členom uh, pogodbe. Um, skupaj z avstrijskim in bolgarskim predsedstvom je Kosi nadaljeval za svojim uh, mandatom, torej za konsolidacijo operativnega sodelovanja med državami članicami na področju operativne varnosti. To je zelo široka tema. Uh, Kosi ima torej spremljevalno telo, svetovalno telo in pa telo, ki sprejema odločitve. Uh, povsod imamo um, zastopanost strokovnjakov na visoki ravni in pa tudi druge uradnike z področja uh, PNZ. Naše delovanje je bilo multidisciplinarno, uh, šlo je za sodelovanje in sinergije med uh, policijo, med carinskimi uradniki, med obaljnimi stražami, med preiskovalnimi enotami in seveda šlo tudi za usposabljanje organov kazenskega pregona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 No, ta multidisciplinarnost je bistvenega pomena za našo dejavnost v tem eh, obdobju, o katerem poročamo. Sredotočil se bom na šest glavnih področji, na evropski politični cikl za resene in za resen organiziran kriminal, boj proti uh, eh, tihotapljanju migrantov, potem uh, medregionalno sodelovanje, predvsem uh, prispevek carine k notranji varnosti, kibernetska kriminalnost in pa uh, povezave med zunanjimi in notranjimi dejavnostmi oziroma zunanjo in notranjo var varnostjo. Torej, eh, Kozi ima bistveno vlogo pri upravljanju političnega cilja, eh, cikla, ta se imenuje tudi M-pakt. Kozi spremlja politični cikel Evropske unije. Od spostavitve leta 2010 je, eh, je ta politični cikl poskrbel za glavni okvir za operativno sodelovanje po Evropski uniji, za soočanje z glavnimi kriminalnimi grožnjami, ki vplivajo na notranjo varnost v Evropski uniji. Ena izmed glavnih značilnosti tega cilja je integriran multidisciplinaren značaj. Torej gre za to, da k temu prispevajo vsi relevantni agenti in eh, gre za integracijo različnih orodij in dejavnosti za boj proti kriminalu. Na svetu PNZ junija so ministri povdarili dodano urednost multidisciplinarne arhitekture političnega cikla. Eh, to ponuja skupno platformo za sodelovanje, za široko stopnjo, za široko ko paleto akterjev na evropski ravni, nacionalni ravni. S tem smo se lahko usmerjeno odzvali na uh, grožnje resnega in organiziranega kriminala. Ugotovili smo, da smo dosegli odlične rezultate in začeli smo z novim ciklusom politik um, do leta 2021. Imamo recimo dneve skupnega ukrepanja, to kaže na uspešen ciklus politik EU pod vodstvom Kozija. V letih 2017 in 2018 smo izvedli 1630 preiskav. Eh, aretirali smo 2370 eh, oseb, eh, zasedli smo nekaj več kot 300 kosov orožja in pa identificirali smo čez tisoč žrtev trgovine za ljudmi. To kaže na učinkovitost našega pristopa v boju proti organiziranemu kriminalu v Evropski uniji. Za novimi mehanizmi poročanja želimo te politike še okrepiti, razpravljamo tudi o novih virih financiranja, okrepiti želimo identiteto ciklusa politike Evropske unije in okrepiti sporočanje o operativnih rezultatih. Potem še skupek eh, priporočil, torej eh, eh, sprejeli smo skupek priporočil o možnosti izboljšav ciklusa politik EU oziroma to je sedaj. Um, vključeno v ta cikel. Eh, potem boj proti tihotapljenju migrantov. Tukaj gre za integriran pristop na Evropski uniji in na nacionalni ravni. Uh, treba je maksimizirati uporabo zunanjih virov, treba je okrepiti sodelovanje z prioritetnimi tretjimi državami. Vse to so načela ki nas vodijo pri sprejemanju ukrepov za boj proti tihotapljenju migrantov. To je sprejel svet let eh, decembra 2018. Želimo izboljšati izvajanje obstoječih ukrepov v okviru akcijskega načrta za boj proti tihotapljenju migrantov 2015-2020 eh, in mm, predlagali smo tudi nekaj novih ukrepov, recimo um, urad za povezavo na evropski ravni. Um, potem možnost napotitev iz Europola in pa uh, ukrepe za razbijanje tihotapskih mrež. 6. decembra 2018 je svet sprejel sklep, sklepe o tem. Kakor veste, gre za akcijski načrt v desetih točkah. Potem tretjič Kozi je pozval k bolj strukturiranemu pristopu, ko gre za prispevek carinskih sil k zagotavljanju notranje varnosti. O, o, o tem smo razpravljali v okviru Bulgarskega predsedstva maja 2016. Um, sprejeli smo nekaj uh, sklepov v zvezi z rašitvijo dela, gre za institucionalno sodelovanje, za um, operativno sodelovanje in pa za izmenjavo informacij in interoperabilnost. Avstrijsko predsedstvo je v zvezi s tem začelo kar nekaj tematskih razprav med uh, eh, celinskimi organi. Kozi je pozdravil umestno poročilo novembra 2018 in uh, spodbudil nadaljne specifične ukrepe. Uh, v 18 mesecih smo razvili te ukrepe. Sinergije in priložnosti za koordinacijo dejavnosti ciklusa politik eh, za leto 2019 in pa še en akcijski načrt smo, eh, torej o tem smo razpravljali. Potem pozdravljali smo tudi srečanje eh, vodi eh, policijskih organov in carinskih organov. Naš cilj je bil, da bi poskrbeli za nadaljne možnosti sodelovanja med tema dvema skupnostima. Ko gre za boj proti terorizmu, to je še naprej naša prednostna naloga. Novembra 2017 je Kozi podprl mm, načrt za ocenjevanje tvega na področju boja proti terorizmu. Eh, tukaj smo poskrbeli za posebna politična priporočila na osnovi poročil Europola in pa Eh, ocen drugih institucij. Kozi je spremljal delo visok, eh, skupine na visoki ravni za boj proti radikalizaciji. To, eh, ta skupina je bila vzpostavljena leta 2017, zato da bi pospešili skupna prizadevanja in izmenjavo informacij o tujih bojevnikih in o domačih radikaliziranih osebah. Skušamo priti do pravnih in političnih ukrepov, zato da bi lahko lažje upravljali z tveganjem terorizma. Eh, ko gre za um, vračanje tujih bojevnikov smo za časa bolgarskega predsedstva skušali poskrbeti za nekaj praktičnih rešitev in priporočil. Eh, in svet se je zato odločil, da bo okrepil sodelovanje ehm, na področju izmenjava informacij znotraj eh, Eh, šengenskega sistema, o eh, tujih bojevnikah in, os, in eh, takšnih osebah, ki se vračajo v evropske države. Treba se je močneje odzvati tudi na pojave kibernetskega kriminala na dark webu. Um, reformirali smo naše podatkovne baze o tem in uh, okrepili možnosti preiskave spletnih um, kaznjivih dejanj zastavili smo nekaj prednostnih nalog v zadnjih 18 mesecih na tem področju. Še šesto ključno področje in pa moja zadnja točka Eh, gre za povezave med zunanjo in notranjo varnostjo. To je še vedno, na kar se kozi eh, stalno osredotoča. Imamo um, ehm, šest mesecev srečanja na to temo. Vzpostavili smo informacijsko celico o. Um, Um, o možnostih sodelovanja med CSDP in pa kozijem, eh, treba je kozi NSCP so tudi spremljali razvoj dogodkov na tem področju. Um, treba je pri tem upoštevati notranje in zunanje aktere na področju uh, varnosti. Um, v okviru tega dogovora želimo okrepiti uh, naše sodelovanje med uh, varnostnimi akteri, uh, vključno z nacionalnimi načrti izvajanja in pa um, drugimi ukrepi. V času estonskega predsedovanja smo se odločili, da bomo okrepili varnostno sodelovanje med Evropsko unijo in um, Ukrajino. Gre za to, da moramo ponuditi podporo organom kazenskega pregona, predvsem z instrumenti eh, skupne varnostne in obramne politike. Kozi so o tem poročali pred kratkim in ob tem izpostavili pet prednostnih nalog, kjer je potrebna podpora. Gre za izgradnjo zmagljivosti, gre za eh, upravljanje, gre za javni red in pa gre za eh, kriminal, gre za kazenske preiskave. Okrepili smo tudi sodelovanje za Zahodnim Balkanom. V zadnjih 18 mesecih eh, sprejeli smo številne regionalne pobude. Kozi je podaril potrebo potem, da je treba okrepiti prizadevanja v tej regiji. Eh, tukaj bi lahko eh, še okrepili potencial agencij PNZ. Treba je recimo okrepiti omrežje sodelovanja in pa razviti nekaj skupnih ukrepov, ki so lahko bistvenega pomena pri razgradnji nacionalnih eh, tren na tem področju. Eh, to smo vključili tudi v naš ciklus politik Evropske unije. To lahko predstavlja eh, neko konsolidirano platformo sodelovanja z Zahodnim Balkanom. Spoštovani poslanci, hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da sem spregovoril pred odborom o teh zadevah in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja, če imate kakšno. Najlepše hvala za vašo predstavitev. Mogoče bi začela za nekaj komentarjev oziroma raje vprašanje glede vašega poročila. Hvala, da ste se spustili v take podrobnosti glede tekočega dela prvo vprašanje je zelo splošne narave. Vprašati vas želim na osnovi vseh dosedanjih izkušenj, mi lahko razložite, še zlasti, ko govorimo o terorističnih napadih v Evropski uniji. Ali se je spremenilo sodelovanje, ali obstaja več eh, zaupanja med evropskimi državami in ali tudi med evropskimi agencijami je več sodelovanja oziroma zaupanja in izmenjave informacij? To je splošno vprašanje. Zanima me pa tudi, ko govorite o uh, online kaznjivih dejanjih, ali je to drugi izraz za kibernetsko kriminaliteto, ali nam lahko date neke premere, kajti počasi se zgubimo v definicijah, kaj, kaj pomeni. In še zadnja pripomba, lahko mi prosim poveste, omenili ste šest prioritet, na katerih delate. Eh, in omenili ste povratne informacije oziroma spremljanje tega, ki že Eh, kaže, da je prioriteta, ki je bolj pomembna, prva prioriteta zahteva eh, več pozornosti ali pa so mogoče vse te prioritete na isti ravni enako pomembne. Pa lahko bi dodala še kakšno vprašanje, ampak toliko za začetek, če lahko prosim na ta tri vprašanja govorite najprej. Najlepše hvala. Glede terorizma. Mogoče je najpomembnejša zadeva paket interoperabilnosti in eh, ta podatkovne baze kot APIAS, eh, to bo bistveni, bistvena sprememba v delovanju PNZ agencij. Kot eh, videli, smo videli v zadnjih eh, terorističnih napadih, ljudje potujejo skozi več držav, kar pomeni, da se morajo srečevati in se med sabo dogovarjati. To je enako relevantno, kot je pač vedno. In zaradi tega vsa predsedstva sveta eh, so v to vključevala v to poročilo in tudi v času romunskega predsedovanja so se eh, na lasno pobudo gradili mostovi med eh, deležniki in tudi eh, države članice in PNZ agencije so vzpostavljene različne še mreže ljudi, ki so delovali na terenu v različnih projektih, so ugotovljali, kakšne potrebe osebe in načini so uporabni za odkrivanje terorizma, za razumevanje terorizma in nekateri projekti so bili tudi financirani strani Evropske unije. To je neke vrste svež zrak, svež veter v jadra PNZ agenciji in zaradi tega je tudi za nas pod romunskim predsedstvom uh, ta uh, novel actionable uh, information, to je platforma za deljenje znanja, ne pa informacij in podatkov, kajti znanje, ki je vključeno v um, boj proti terorizmu v Evropske uniji je pomembno in moramo se nekako bolje zavedati to, kaj že počnemo, kaj vsak od nas počne, ne pa da vedno na novo vse počnemo, uh, študiramo in raziskujemo, eh, bolje je eh, zavedati se, kje so drugi zaključili in potem, kako lahko nadaljujemo že obstoječimi pobudami. To je tudi razlog eh, kako, in način, kako lahko povežemo različne kompetence in ljudi, ki se naprimer zagnano borijo proti terorizmu v eni državi, z tistimi, ki počnejo isto v drugi državi. Naprimer tudi pri eh, eh kapacitetah za prepoznavanje obrazov, zakaj bi vedno na novo začenjali eh, v policiji in druge, zakaj ne bi imeli nek pristop, eh, ki mogoče temelji eh, na recimo eh, tistemu, kar je bilo predstavljeno v. Eh, filmu Milijonar. Pri terorizmu so to najnovejši trendi in tudi odzivi vseh držav članic oziroma mrež eh, držav in agencij in na tej osnovi bomo delovali v prihodnosti. Online, uh, kriminaliteta v primerjavi z kibernetsko kriminaliteto. O tem je tekla razpravlja na agencijah. Ko govorimo o kibernetski kriminaliteti in fenomenih te kriminalitete, se mogoče te ne dotekajo, dotekajo vseh. Gre za ciljene napade na osebo ali podjetje, na primer. Eh, zato eh, potrebujemo majhne skupine, ki so dobre, ki vejo, kaj počnejo in poznajo primere oziroma fenomene v kibernetskem kriminaliteti. Eh, vendar pa ehm, danes gre vse vedno bolj online. Če želite nekaj prodati, avtomobil ali pralni stroj, potem verjetno to ehm, prodajate na internetu. In eh, če to počnem in sem pri tem žrtev, eh, to še vedno ni kibernetska kriminaliteta. Uporabljamo torej eh, znanje strokovnjakov na kiberne, za kibernetski kriminal tudi za vse, vso kriminaliteto, ki se pač dogaja online. Tukaj vključujemo vidike eh, transparentnosti, odprtega upravljanja in tako dalje. To je nek trend, ki se bo razvil, moramo pa tudi zagotoviti um, kapacitete za boj proti tem online kriminaliteti, kibernetski kriminal bo še vedno odstav krem eh, dela krem eh, osnovnih preiskav, eh, vendar ne smemo pri tem zanemariti to, kar se dogaja v vsakdanjem online vsakdanji online kriminaliteti. In zaradi tega v Europolu, gospa eh, Debol, direktorica in predsedništvo, smo veliko sodelovali na tem področju, eh, da razlikujemo med online in kibernetsko kriminaliteto, da eh, pripravimo torej neko platformo, ki jo bo gostil Europol za izmenjavo znanja, kot sem rekel kar se tiče šestih prioritet, morali smo jih sicer našteti, ampak v našem boju proti kriminalitetu in varnost nasploh, to je kompleksno. Eh, področje te prioritete so med sabo zelo eh, povezane in so nekako enako pomembne. Najlepše hvala za vse te dodatke. Postavila sem to vprašanje hierarhije med temi šestimi prioritetami zaradi tega, ker ste eh, sprva omenili eh, tih otapljenje migrantov in šele potem boj proti terorizmu. Nekako sem mogoče pomislila, da boj proti terorizmu ni več tako glavna prioriteta ali pa da ta nevarost ni tako velika. Ste pa ravno kar razložili, da je to med sabo vse zelo povezano ne vidim nobenega kolega ali kolegico, ki ima dodatno vprašanje. Mislim, da se vsi zavedamo, da je delo Kozija zelo pomembno, da je sodelovanje zelo pomembno in ta nova, razmeroma nova platforma, koliko razumem, za izmenjavo znanja, ne samo. Um, informacije, ampak dejansko znanja o tem, kaj počnejo posamezniki, je dobra. Nekoliko me skrbi prepoznavanje obraza, o tem se še nismo dogovorili ali odločili v Evropskem parlamentu, mogoče bo o tem še tekla razprava v prihodnosti, kajti v tem digitalnem svetu se moramo zavedati, do katere mere lahko nekaj uporabimo in kaj je možno, pri tem pa moramo biti zelo previdni. Najlepše hvala, da ste prišli k nam, da ste nam povedali svoje mnenje in želim vam vse dobro pri nadaljem delu. Najlepše hvala. Thank you. Kolegice in kolegi, naslednja točka našega dnevnega reda predvideva elektronsko glasovanje. To je nažalost predvideno ob 17.15 in zaradi tega bomo prekinili do takrat naše glasovanje zasedanje in upam, da bodo kolegi do te ure prišli, torej ob 17.15, za eh, glasovanje o dogovoru med eh, Dansko in Eurojustom. Izkoristite ta odmor za kavo ali karkoli, zapustite dvorano in vidimo se poznaje.

Yeah.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

Uh, so colleagues colleagues we just begin the um... kolegice in kolegi nadaljujemo z nadalj z sestankom In tukaj imamo razlago enega glasovanja, potem pa imamo skupni sestanek uh, z odborom za proračun. Moram sporočiti, kakšen je izid uh, sestanka koordinatorjev danes. Dopovdne so se odločili za spremembo poročevalca o Brexitu. Podpredsednik Sanišev eh, Libeja bo to prevzel. Potem pa imamo še točko 5a, to je Eurojust, poročilo Eurojusta. 5a je zahtevala skupina ALDE skupaj z pravilom poslovnika oziroma členom 205. Koordinatori so se odločili, da bodo uh, glasovanje preložili na naslednjo mandat. Predno pa glasujemo o tej preložitvi. Naj vas le opomnim, da smo si najasnim, če ste za priporočilo koordinatorjev, potem, da, da bi se preložilo glasovanje, potem glasujte za. Torej, če podpirate priporočilo koordinatorjev, glasujte za, če ste pa proti, pa glasujte proti oziroma lahko se tudi vzdržite. In na tej osnovi sedaj odpiram glasovanje. Ste vsi pripravljeni? Ste vsi ok? Ste v redu? Dobro izvolite, glasujte za, torej glasujte za ali proti. Izvolite, glasujte. Zdaj. Ste vsi oddali svoj glas, konec glasovanja? Ste vsi glasovali, da? Ko zavrnjen je predlog eh, koordinatorjev za 16 glasov in sedaj, ko imamo to zavrnitev, potem imamo, eh, bomo delali na dosjeju eh, v angliškem besedu samo po hitrem postopku. Sam tukaj predsedujem, 2. aprila bomo začeli predstavitev okvirnega sporazuma, osnutka 8. aprila aprila imamo potem nadaljevanje razprave in glasovali bomo na plenarnem zasedanju 2. aprila. Dobro. Vidim, da večina uh, skupin se strinja s tem, da bom sam uh, poročevalec po uradni dožnosti. Se strinjate torej um, samo prikimajte in to je dovolj. E, torej, jutri ob 15. E, uri bomo imeli torej os, predstavitev tega osnutka. Toliko o tem. S tem smo torej zaključili. Sedaj pa uh, gremo na uh, sestanek z odborom za proračun v drugo dvorano, če se pridružite.